politiki? Kdaj boste prenehali z eh, to politiko? Kdaj boste poskrbeli za nova delovna mesta? Najlepša hvala. Naslednji je gospod Paška. Važeni pan komisar, važeni pan predseda eh, Radi. Eh, Rokovanje Evropske radi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, predsednik komisije, predsednik Evropskega sveta.